korigendum, ki je bil objavljen včeraj ob petih popovdne, zato smo korigendum sprejeli. Pa še tretje sporočilo, skladno z pravilom 1.056 je konferenca predsednikov povedala, da ni nihče nasprotoval priporočilu odbora Ekon, da ne nasprotuje delegiranemu aktu. Če v 24 tih urah ne bo nobenega ugovora strani politične skupine ali pa vsaj 40 poslancov, bo to priporočilo obravnavano kot sprejeto, sicer pa bomo priporočilo glasovali. To besedilo imate na voljo na spletni strani plenarnega zasedanja. Najlepša hvala, kolegi in kolegice, s tem sem zaključila sporočili predsedstva, potem pa naslednja točka na dnevnem redu, skupna razprava o